Sei mal eingefügt. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßen Sie. Kolleginnen und Kollegen, do jutro. Pozdravljeni na izredni seji našega odbora. Danes bomo govorili z komisarjem za zdravje Antonijem Boržom in sicer o označevanju konjskega mesa. Od 15. januarja že teče razprava o napačnem označevanju konjskega mesa. Gospa Testori je bila prejšnji teden tukaj, imeli smo že kratko izmenjavo mnen, nekako ogrevanje, če lahko tako rečem. In od takrat smo slišali vedno več novic, v okviru katerih nam je postalo bolj jasno, v kakšnem obsegu se to dogaja. V preteklosti smo pripravili tudi zakonodajo na tem področju, grevanje živil. Razprava je bila o tem, kako naj bo meso eh, označeno. Parlament in institucije so se odločile, da bodo izbrali bolj šibko možnost. Sedaj pa smo v postopku trialoga v zvezi z označevanjem govejega mesa. In ena od spornih točk je tudi sledljivost za nazaj. Sankcije morajo biti jasne, kajti če sankcij ni, če so s kršitvami povezane samo minimalne kazni, potem to ne bo imelo velikega učinka konkurenca je zelo ostra na tem področju. Potrošniki si želijo poceni živila in potem se zgodi to, kar se dogaja sedaj. V moji državi članici, v Nemčiji, bodo v nekaj dneh spremenili zakon. Namreč vsa podjetja, ki bodo kršila zakonodajo na področju označevanja izdelkov, bodo izgubila svoje ime. nekateri novinari eh, so že poskrbeli za to, namreč, da so podjetja, ki napačno označujejo izdelke, prišla v zelo velike eh, težave. O tej temi bomo torej govorili danes s komisarjem Boržom. Gospod Borž bo imel uvodni nagovor ki bo dolg 10 minut. Potem bomo imeli seznam vprašanj, prebral bom, kdo vse je na seznamu, odločili se bomo, kako bomo potem porazdelili čas za govor. Ob pol enajstih moramo zaključiti. Gospod Borš je sedaj večkrat tukaj pri nas kot v komisiji in zelo zadovoljni smo, da je na tako kratek rok mogoča izmenjava mnenj. Zato še enkrat najlepša hvala tudi z naše strani. Časa ne bomo več tratili, najbolje, da kar začnemo. Gospod Borš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o tej zelo aktualni in občutljivi temi. Vse mora ostati v ustrezni perspektivi. V Evropski uniji imamo še vedno enega najboljših sistemov varnosti prehrane na svetu. To seveda ne pomeni, da se škandali ne morejo zgoditi. V pre, pre, preteklih desetih dneh sem govoril pred eh, odborom Agri in pred vašim odborom in spet bom začel enako kot takrat. Namreč, dokazi, ki smo jih zaenkrat zbrali, kažejo, da zaenkrat to ni vprašanje varnosti za zdravje, ampak da gre za primer goljufivega označevanja, ne pa za tveganje za zdravje. Kako veste, se konsko meso lahko vključi v um, mleto meso, če je ustrezno navedeno na oznaki. Tisti, ki uživajo meso, imajo pravico vedeti, ali uživajo goveje meso, prašiče meso ali konsko meso. Operaterji na področju prehrane, ki imajo možnost nadzora, so odgovorni za to, da zagotovijo, da se spoštujejo določila evropske zakonodaje na tem področju. Ko so me vprašali, kdo je odgovoren v smislu držav, na začetku hm, so govorili o štirih državah, skozi katere je goveja lazanja potovala. Nisem omenil nobene. Kajti na začetku so vsi gledali v eno smer, potem so vsi gledali v drugo smer. Nisem želel nikogar specifično imenovati. Dejal sem le, da vsaka država, skozi katero so potovali ti mesni izdelki in vsak operater, vsako podjetje, ki je vključeno v proizvodnjo, prevoz in shranjevanje, teh izdelkov je tehnično lahko odgovorno za to goljofijo. Hvala. Um, Bogu, da sem tako tudi rekel, kaj ti preiskava sedaj teče v drugo smer. Države članice so odgovorne za ustrezno vsakodnevno izvajanje teh pravil. Ne glede na to, kakšno živilo se znajde na živilskem trgu v Evropi, morajo države članice same preveriti, ali to predstavlja tveganje in ali je v skladu z veljavno zakonodajo. Komisija ima urad m, mm, za veterinarska vprašanja in hrano, ampak komisija sama ne izvaja inšpekcijskih pregledov, inšpekcijske preglede izvajo inšpektori v državah članicah samih tudi zunaj Evropske unije, naprimer, če se uvaja meso iz pristanišč iz Brazilije in Argentine, se urad iz Irske, pač nahaja se na Irskem, obišče torej klavnice v Braziliji in Argentini in obišče tiste klavnice, ki izvažajo Evropsko unijo. Imamo tudi uh, eh, RASFF, sistem hitrega obveščanja v Evropi. In tehnično je omejen sicer na vprašanja varnosti v prehranski verigi, ampak sporočila se naprimer iz Irske in Velike Britanije ne mudoma pošljejo v vse druge države članice. Komisija bo v kratkem predstavila pregledno poročilo o revizijah, ki jih je ta agencija organizirala večinoma iz vidika higiene. Vsi goveji izdelki, ki so označeni kot eh, goveji, pa je bilo v njih konsko meso, so bili sporočeni v okviru sistema hitrega obveščanja RASFF. In Europol sodeluje pri preiskavah, države članice pa so um, bile naprošene, da Europol redno obvešča o dogodkih. Naj vam povem, kaj se je zgodilo. Najprej smo imeli incident na Irskem, 8. februarja se je ponovil incident v Združenem kraljestvu, 13. februarja pa je irsko predsedstvo v soglasju s komisijo imelo nujno zasedanje z ožjim krokom držav članic, ki so bile neposredno pod vplivom tega škandala. Komisija je stalemu odboru o prehranski verigi predlagala niz inšpekcij, ki se bodo začele jutri, nekatere so se sicer že prej, to bo trajalo 30 dni in inšpekcijski pregledi se lahko podaljšajo še za dva meseca, to je, to je bilo 15. 19. je bil predlog sprejet in 25. februarja je to sprejel svet za kmetijske zadeve. To je torej hitro odziv na krizo. Kot komisijo smo še vedno zelo aktivni, tako na tehnični, kot tudi na praktični ravni. Naj še nekoliko razložim intenzivni načrt spremljanja, ki se bo začel izvajati nemudoma. V vseh državah članicah bomo izvedli dva niza preskušanj. Prvič, natančno bomo preverjali s pomočjo analize DNK, ali je v umetem mesu kaj konjskega mesa tisoče inšpekcijskih pregledov bomo izvedli, odvisno seveda od velikosti države članice, števila prebivalcev, števila klavnic, količine konjskega mesa in tako naprej. In mimo grede, vse države članice proizvajajo konjsko meso razen Estonije. Vse države članice torej proizvajajo konjsko meso in to seveda izvažajo ali pa je konjsko meso namenjeno potrošnji na notranjem trgu preverjali bodo tudi za fenilbutazon ali bjut, kot se to imenuje v angliščini, ali se to pojavlja v konjskem mesu. 70 odstotkov mesa v Evropski uniji se proizvaja v Evropski uniji, 30 odstotkov pa se uvozi iz drugih držav Brazilije, Kanade, Argentine in Mehike. Ta preizkušanja se bodo izvajala en mesec z možnostjo podaljšanja še za dva meseca. Prvi rezultati naj bi bili pred komisijo 15. aprila. Zavezal sem se, da bomo takoj objavili te eh, rezultate. Nobenega smisla nima, da sofinanciramo inšpekcijske preglede, potem pa rezultate skrivamo pred javnostjo. Mislim, da je samo najstrožja in najpopolnejša preglednost prava pot, zato da spet dobimo zaupanje potrošnikov. Število preizkušenj bo sorazmerno, kako sem dejal, in priporočila na osnovi teh uh, preizkušenj bodo poslana držav članicam, državam članicam, kar zadeva fenilbutazon. En vzorec je treba Eh, vzeti en vzorec na vsakih 50 um, eh, kosov mesa. Je treba vzeti in preizkusiti. Gospod predsednik, ko se pojavi tak škandal, je morda razumljivo, da nekateri prehitro sklepajo, da je zato kriv zakonodajni sistem in da je treba zadeve korenito spremeniti. Vendar v tem primeru to ne velja sledljivost goljofivo označenih izdelkov je bila tako izvedljiva. Nobenega problema ni bilo ugotoviti, kje je bilo meso proizvedeno, kje je bilo predelano in kje je bilo shranjeno. Zakonodaja je torej dobra. Probleme se pojavljajo pri izvanju in izvrševanju zakonodaje, ne pa v zakonodaji same. Goljofija se pojavi, če so pravila namenoma kršena. tukaj lahko omenjamo kazenske sankcije in kazenske preiskave. Na vse zadnje imamo zakon in če nimamo zakona, potem ni kazenskih preiskav. Ampak kršitev zakona ne sme voditi pod um, dvom o zakonodaji sami. Imamo enotni trg. Enotni trg je eden od temeljev Evropske unije. Gre za svobodo gibanja, ne samo oseb, ampak tudi izdelkov in storitev. Nič ne smemo storiti, zato da bi spodkopali to svobodo. Gre pa za enotni trg, 500 milijonov potrošnikov brez ovir in če nekdo krši zakonodajo Evropske unije, se posledice čutijo po vsej Evropski uniji, ne samo v državi, kjer je prišlo do kršitve. Ponavljam, da imamo v Evropi eno najbolj razvitih zakonodaj na področju sledljivosti in označevanja izdelkov. Dokaz za to, da sistem deluje, je, da smo takoj ugotovili, kdo so odgovorni, ko so se pojavile težave. V odboru za kmetijstvo so me vprašali, ali sem presenečen, da so oblasti države članice ugotovile, to težavo. Dejal sem, da sploh nisem presenečen, kajti odgovornost organov za varnost hrane v državah članicah je, da izvajajo zakonodajo. Ta incident je bil odkrit zato, ker so irske oblasti pri naključnem preverjanju najcenejših govejih hamburgerjev v trgovini ugotovile, da so v tem mesu sledi konjskega mesa tisti, ki menijo, da ima Evropska unija ali komisija celo vojsko inšpektorjev, ki skrbijo za izvajanje zakonodaje na tem področju ali na katerem drugem področju, se moti. To ne drži. Nimamo vojske inšpektorjev ne na področju varnosti hrane, niti v zvezi s kakšnim drugim področjem. Izvajanje je v rokah države članice. To pa ne pomeni, da komisija ne koordinira inšpekcijskih pregledov, ki se izvajajo pred krizo ali po krizi. Nikakor ne namigujem, da bi lahko zaspali na lovorikah ali da se iz te lekcije nimamo kaj naučiti. Vendar mislim, da moramo zadeve ohraniti v ustrezni perspektivi. Odzvati se moramo primerno in ne samo na avtomatski način. Gospod predsednik, dobro veste, da se v takšnih primerjih pogosto zgodi, da so odzivi nerazumni, tudi ko ne gre za varnost hrane. Posledice so lahko tudi na gospodarski ravni in ponavljam, čeprav ne gre za vprašanje varnosti hrane. V preteklosti so se že zgodili primeri, ko so ljudje trpeli, imeli so težave z zdravjem ali so jim celo morali odstraniti določene organe. To v tem primeru ne drži, vseeno pa gre za goljofijo na področju označevanja in zaupanje javnosti je omajeno. Del zagotovil, ki jih lahko podamo, je, v tem, kako se odzovemo. Hitro moramo uporabiti orodja, ki so nam na voljo in podatke moramo analizirati čim prej. Ko se škandal razvija naprej, bomo lahko pokazali, kako dobri nadzorni mehanizem imamo in kako delujejo naše sankcije. Ko vi pripravite zakonodajo v obliki direktive, direktiva nikoli natančno ne določa naravo kazni. Države članice same odločajo o tem, ampak v direktivi navedemo, da morajo biti kazni primerne in odvračilne. Mislim, da se je samo enkrat zgodilo, da so zakonodajalci določili kazni in to je bilo na področju okoljske zakonodaje. Države članice morajo torej same poskrbeti, da so sankcije primerne in odvračilne. Za uveljavitev elementa odvračilnosti bo komisija pregledala nadzorne mehanizme po vsej prehranski verigi in države članice bodo morale določiti finančne kazni, ki bodo veljale za namerne kršitve pravil v prehranski verigi. In sicer na ravni, ki bo nadomestila finančni dobiček, ki bi ga ti kršitelji lahko imeli. Zato bomo vse skupaj še zaostrili. Kazni ne bodo torej odvračilne, ampak bodo krile finančni dobiček, ki bi ga imeli iz te goljofije. Če gre za vprašanje varnosti hrane še toliko bolj, ampak pri označevanju živil velja enako. Kazen mora biti vsaj enaka gospod, gospodarskemu ali finančnemu dobičku, ki ga proizvajalec ima zaradi lažnega označevanja. Samo možnost, da bi izgubili več, kot bi lahko z goljofilo, goljofijo pridobili, bo ustrezen odvračilni element. In ljudje bodo videli, da se zločin ne splača. Nekateri pozivajo k več nadzora v prehranski verigi. Še enkrat, pregledali bomo pravila in videli bomo, kaj je treba storiti. Komisija je predlagala spremembe, države članice so to sprejele in komisija je lahko izdala samo priporočila. Gre za priporočila o sankcijah, pa vendar to so samo priporočila v predlogih, bomo oblikovali pristojnosti, ki bodo vzpostavile stalne nadzorne mehanizme v primeru ugotovljenih novih tvegan, seveda pa bomo upoštevali tudi procese, ki so v to vključeni. Drugi pozivajo k obveznemu označevanju države izvora tudi za predelano meso. Danes je to obvezno samo za svežo goveje meso. V prihodnih mesecih bomo to razširili tudi na ovčje, svinsko in kozje meso. Pojavila pa se je zamisel, da bi obvezno oznako države izvora uveljavili tudi za izdelke predelanega mesa, mešano meso, mleto meso ali drugo predelano meso. Naj najprej povem, da sem tukaj povsem odprtega duha, čakamo na poročilo o presoji učinka. In to poročilo je bilo naročeno že leta pred tem incidentom. Dobili naj bi ga do konca leta, poskusili ga bomo dobiti čim prej, upajmo, da do konca poletja ampak v zvezi s tem vprašanjem moramo biti pošteni. To je popolnoma nepovezano s trenutnim incidentom. Tudi, če bi imeli zakonodajo o obveznem označevanju države izvora, to bi sicer pomenilo, kje je bilo meso um, predelano, pojavljajo se vprašanja, kje je potem žival rojena, kje se predela in tako naprej. Ampak v tem primeru ne gre za to, gre za to, da se je v mesnem izdelku pojavila druga živalska vrsta. Kakorkoli že, preučiti moramo vse vidike tega vprašanja in države članice so, in to lahko povem zastanka v svetu za kmetijske zadeve, v vedno večjem številu so torej države članice za to, da bi uvedli obvezno označevanje države izvora. Seveda, če izvedemo študijo izvedljivosti, stroškov in tudi vpliva na enotni trg. Če sklenem, gospod predsednik, se upravičujem, da sem bil nekoliko pretolk. Kakor smo videli v preteklosti, je zaupanje potrošnikov zelo občutljiv koncept, ki lahko hitro pade, se lahko hitro omaja, zato moramo storiti vse, da ga pridobimo nazaj. Takoj bomo objavljali vse informacije, ki jih dobimo, tudi začetne preiskave, če se bo pokazalo, da je šlo za en odstotek kršitev, potem bom prvi, ki bo dejal, da je to še vedno en odstotek preveč. Vseeno pa gre za en odstotek od sto odstotkov. Na osnovi teh novih podatkov bomo lahko ugotovili, kako stvari stojijo, to bomo storili čim prej in evropskim potrošnikom in našim trgovskim partnerjem bomo zagotovili nekaj pomiritve. Mislim, da je zelo pomembno, da se vsi od tega nekaj naučimo. Vsi smo zavezani k temu, da spet pridobimo zaupanje v našo prehransko verigo, seveda pa računam na pomoč parlamenta in držav članic. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše besede. To ni sicer škandal na področju živil, ampak gre za velik škandal na področju izgube zaupanja. Z finančnega vidika tega sploh še ne moremo oceniti. Prav zanima me, kako bo to vplivalo na, naprimer, kmete ali na podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo živil. Mislim, da bodo škode zelo, zelo velike. Mislim, da mm, se moramo poskusiti pomiriti, ampak prav gotovo je prišlo do zelo velikega omejevanja zaupanja potrošnikov. Zato mislim, da je nujno, da še enkrat govorimo o tem morda bi lahko tudi živilska industrija v okviru tega škandala uh, razmislila o izdelkih, ki so izdelani do konca in so v bistvu na dnu ponudbe. Morda bi sedaj lahko uh, sprejeli, da bi se pogovarjali o tem, kako bi zagotovili še boljšo sledljivost za nazaj in kako bi lahko še bolj opozorili, kaj je v teh izdelkih. Nobenih problemov nimamo s higieno ali karkoli že, imamo pa zelo velik problem na področju zaupanja. Ukrepati moramo na tem področju, razmisliti moramo o tem, kaj lahko v proizvodni verigi storimo na področju nadzora, sankcij in sledljivosti, kjer, kje lahko bolje ukrepamo, kje lahko uvedemo še več odvračilnih ukrepov, vsekakor pa moramo poskrbeti za sledljivost. Vedeti moramo, kako meso potuje. Normalni človek se preprosto izgubi in mislim, da moramo o tem razmisliti. Kakorkoli že, ne bom sam imel govora, zato bom sedaj prebral, kdo je na seznamu govornikov. Če kdo ni na seznamu in želi spregovoriti, prosim, da nas opozorite na to. Linda McEwen, Dan Richard Seva, Corinne Lepage, Bart Stars, Anna Rosbach in dan ti kolegin Alda Susa, ki ti zaguje. To so koordinatorji, potem pa naslednji. Andres Pirillo, Pilar Ayuso,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 Dobro, potem predlagam, da začnejo koordinatorji Linda McKeven. Izvolite. Äh, äh, Zato, ker se on okvarja s to te, točko na dnevnem redu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, Glenis Wilmot bo govorila o označevanju mesnih izdelkov. Zato bo ona spregovorila o tem. Mislim, da se o določenih elementih res ne strinjamo z vami. Upam, da boste gospod Glenis Vilme poklicali čim prej, zato da bo lahko opozorila na to. V redu. Dejali ste, da so problem ugotovili na osnovi naključnih inšpekcij na Irskem. Potem pa ste dejali, da je naš sistem najboljši na svetu in da spremembe dejansko niso potrebne. Zanima pa me, ali veste, koliko naključnih inšpekcij inšpekcijskih pregledov se izvaja v Evropski uniji in kako sistematični so. Zanima me, koliko držav članic izvaja inšpekcijske preglede. Imamo zapisnike o tem, ali države članice morda vrčujejo na področju teh naključnih preizkusov. Mislim, da ni jasno, kako dolgo ljudje že uživajo konsko meso, ker to smo pač ugotovili na podlagi naključnega pregleda. Dejali ste, da bodo preizkusi potekali en mesec. Kaj se bo zgodilo potem, če nimate novega sistema na voljo? Kaj se bo zgodilo potem? In še nekaj. Nekateri govorijo, da sistemov ni nič narobe, ampak potrošniki, po mojem, menijo drugače. Potrošniki menijo, da smo imeli sistem za sledljivo živali do klavnice. No, gospod Testojna bo povedala, da smo meso našli kasneje, ampak mleto meso se v prodaji na debelo pošilja med trgovinami, potem se razdeli in potem nekako izgubimo, odkot je meso prišlo. Zanima me torej, ali obstaja kak problem v evropskem sistemu prehranske verige. Gospod Zeber, hvala lepa, gospod komisar, da ste tukaj danes z nami. Mislim pa, da bi bilo dobro, če bi dejali, da, za, da ne gre za škandal na področju prehranske verige, ampak za škandal na področju označevanja. Vseeno smo izgubili zelo veliko zaupanja, to je povezano tudi z veliko finančnimi škodami in finančnimi izgubami in to je prav gotovo škandal na področju prehranske verige. Mislim, da je šlo tukaj tudi za kriminalni element in potegniti moramo ustrezne sklepe. Mislim, da moramo analizirati stanje, komisija bo to sicer storila, ampak potegniti moramo prave sklepe. Eden od pravih sklepov je, da si natančno gledamo nadzorno verigo. Evropa mora predpisovati, kaj vse države članice morajo delati, ampak postopki za naključne preglede in kako pogosto so ti postopki izvedeni, to mora biti vključeno v evropsko zakonodajo. To je sistematični problem. Tudi z drugih področji veste, da absolutnega nadzora ni, to je jasno. Ampak lahko zagotovimo določene postopke, da določeno postopanje ne bi bilo atraktivno. Mislim, da moramo matematikom pustiti, da zadeve izračunajo in da bomo zadeve zastavili tako, da bo učinkovito, pa ne preveč drago. Vseeno pa mislim, da bi morali sedaj preveriti označevanje naših izdelkov. Dodatna preglednost, ki jo lahko zagotovimo potrošnikom, je nekaj, kar bi lahko služilo kot dejavnik za to, da se to ne bi zgodilo več. Naša prehranska industrija je zelo industrializirana, zato moramo preveriti, kako lahko državljane vključimo v te postopke prehranske verige in potrošniki imajo tukaj odločujočo vlogo. Namreč, če želimo vplivati na potrošnike na dolgi rok, potem moramo prav gotovo upoštevati tudi njihova mnenja. Mislim, da eh, ne smemo sedaj postopati, kot da se ni zgodilo nič posebnega. Mislim, da mora komisija za to postopati ustrezno in si vzeti ustrezen čas. Hvala, Korin Lepaš, za Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa gospod komisar, dejali ste, da je naša zakonodaja res dobra. Sama se s tem ne strinjam. Ne vem, ali bomo o tem prepričali svoje državljane. Zakonodajo sicer res imamo, ampak mislim, da jo moramo še izboljšati. Gospa Wilmot bo govorila o označevanju. Ampak recimo, da imamo najboljšo zakonodajo, ampak če se ne nadzira izvajanje, potem to ne pomeni nič. Vse skupaj je nekako zavajajoče, če rečemo, da je to samo goljufija in da se s tem ukvarjajo kriminalci. Žal, s tem se ne strinjam. Če berete mednarodni tisk, vse od leta 2010 naprej, v Franciji in Angliji, naprimer, pa tudi v ameriškem tisku, je mogoče prebrati, da se težave pojavljajo tudi na irskem. Klanje živali naj bi bilo izboljšano na irskem, ampak Zanima nas, kako je konsko meso prišlo v prehransko verigo. In pomembno vprašanje je, ali živali, ki niso bile namenjene za kolo, torej niso bile enako profilaktično obdelane in zato je v tem meso fenil butazon, kako so tudi te živali prišle v prehransko verigo. Vprašanje je, vprašanje nadzora. Relativno preprosto je pripravljati zakonodajo in potem vse skupaj prepustiti državam članicam. Vsem je jasno, da smo vsi v proračunskih težavah. Države, podjetja krčijo število inšpektorjev, ki izvajo nadzor. Zato je to samo virtualna zakonodaja. Potrošniki pa si želijo konkretne zakonodaje. Tri ali tri vprašanja za vas, gospod komisar. Zanima me, ali se bo komisija spet vrnila k besedilu o zaščiti potrošnikov. Zanima me tudi, kaj boste storili v zvezi z dokumenti o zdravju za živali za zakol kaj pa domače živali? Ali ni tudi to onesnaževanje živalske oziroma prehranske verige? Oprostite, predolgo ste govorili. Ne smemo biti predolgi. Stas, Vidim veliko jeznih pogledov in tega se zjutraj ne upam privoščiti. Gospod Stas. Hvala lepa. Sedne čase govorimo o samih škandalih, škandal z mesom, škandal e, z jajci in tako naprej. Vsi ti škandali pa vplivajo na naše potrošnike. Komisar, nadzor je predvsem v rokah držav članic. Rad bi se pridružil uh, gospe McEwen. Uh, Države članice vrčujejo, zato me zanima, koliko inšpekcij je pravzaprav sploh izvedenih, koliko inšpektorjev eh, dela na tem področju, ali je eh, pregledov več ali manj, eh, ali se, so se katere države odrezale boljše, druge slabše. Zanima me, kakšne podatke imate v zvezi s tem, vendar pa vrčujete tudi v Evropski komisiji kako boste zagotovili, da ne bo prišlo eh, do izgube kakovosti zaradi vrčevanja. Kajti potem bo evropski pregled, eh, evropski nadzor omejen. Ali je dovolj eh, nadzora z strani veterinarskih uradov? ali ni potrebno vključiti še politični vidik. Vsako leto v odboru za okolje govorimo o delu veterinarskih uradov, o prehranskih inšpekcijah in zanima me, v kolikšni meri države dejansko izpolnjujejo svoje zaveze. Obstaja težava v prehranski verigi, gospod komisar, ste prepričani, da gre res za goljufijo? ali ste prepričani, da niso bili uporabljeni eh, nobeni hormoni za uspodbujanje rasti. V Evropski uniji uporabljamo kos, konsko meso, ampak štiri petine tega mesa uvažamo. Kako eh, lahko sploh nadzorujemo kakovost tega uh, mesa. Slišali smo poročila Svetovne prehranske organizacije o pomislikih glede mesa iz Kanade in Mehike. Gospa Rozpah. Hvala lepa. Tukaj gre za problem zaupanja. Rad bi se, rada bi se zahvalila gospodu komisarju, namreč slišali smo zelo obsežno poročilo in dobili smo dober pregled nad situacijo nad eh, metodami dela komisije. Vendar pa imam eh, vprašanje ali pa morda bi lahko to označila kot komentar. Gospod komisar, dejali ste, da želite več informacij za potrošnike, ampak eh, da je te informacije težko zagotoviti. S tem pa se žal ne morem strinjati. Klobase morajo vedno imeti isti okus, isto kakovost in torej mora potrošnik natančno vedeti, kaj se v teh klobasah skriva. Torej, eh, ta informacija ne bi smela biti nobena skrivnost. To mora biti jasno označeno na embalaži. Problem je, kot ste že dejali, da se meso prevaža iz e, ene države e, skozi 4-5 drugih držav, dokler e, ne pride do napačne označbe. To pa je res zelo težko nadzorovati. In Ta situacija je grozljiva, zato moramo najti ustrezno rešitev. Dejali ste, da ima Evropska unija različne instrumente za dosego tega cilja, ampak zanima me, kako bi lahko Evropska komisija zagotovila, da bi vse države v Evropski uniji v klavnicah in pa pri predelavi mesa upoštevale pravila, ki jih, kot ste dejali, že imamo. Hvala lepa. Ana Rozbah je privrčevala 20 sekund, eh, ki jih je zapravila gospa Lepaš. Sedaj pa kolegica Susa. Hvala lepa. Imam tri vprašanja za komisarja. Najprej ste povedali, da naj bi trenutna zakonodaja zadostovala in da je potrebno sprejeti obvezujoče zaveze glede države porekla na označbah. Ali ne bi bilo boljše imeti eh, nekakšen centraliziran register v Evropski uniji? Na ta način bi imeli podatke tudi o življenskih pogojih posameznih eh, živali, eh, v tem primeru konjev. In na ta način bi lahko zagotovili, da ne bi prišlo do klanja živali, ki so bile prej izpostavljene različnim veterinarskim sredstvom. Na ta način uh, bi tudi zagotovili, da ne bi prišlo do pomankljivosti, kot v tem primeru. Dejali ste, da to eh, ni zdravstveni eh, problem, da to ni problem eh, varnosti prehrane. In to se mi zdi zelo zanimivo, kako lahko to upravičite. Francoske oblasti so ugotovile, da je bil v konskem mesu fenilbutazon, eh, ki je tako vstopil v prehransko verigo. Kako lahko potem sploh še govorimo o varnosti hrane? Mislim, da nekoliko zanemarjate zdravstveni vidik tega vprašanja. In še en komentar. Pred kratkim je nemška ministrica dejala, da gre sicer za problem, ampak da je to konsko meso normalno prisotno v prehranski verigi, da gre tukaj zgolj uh, za to, da poskrbimo za drugačno razporeditev. Mislim, da ne bi smeli dopustiti, da bi imeli v Evropski uniji državljane kategorije A in B. Prosim, da pazite, da govorite z enako glasnostjo, sicer eh, se pojavljajo težave z. Uh, sledenjem vašemu govoru v slušalkah. Uh, Gospod komisar, odgovorite na vprašanje. No, veliko je bilo vidikov, ki ste jih izpostavili. Ko sem dejal, da imamo enega izmed najboljših uh, sistemov nadzora, uh, sem to tudi resno mislil. Vendar pa to ne pomeni, da lahko sedimo križem rok. To ne pomeni, da se ne smemo odzvati na škandale in krize, vendar pa bi vseeno rad poudaril, da to ni vprašanje oziroma težava zakonodaje. Nekateri ste namreč dali vtis, da če bi imeli drugačno zakonodajo, do tega škandala ne bi prišlo. Ne, to ni res. Imamo zakonodajo in ta zakonodaja je dobra. Ta zakonodaja predpisuje označevanje vseh eh, prehranskih izdelkov. Vendar pa gre tukaj za vprašanje izvajanja zakonodaje. In eh, pri tem je omejena možnost, da zagotovimo dosledno spoštovanje zakonodaje. Lahko imamo zakon, eh, ki prepoveduje kraje v Evropski uniji, pa vendarle zdaj v tem trenutku nekje nekdo v Evropski uniji zagotovo krade. Vprašali ste, ali vam lahko zagotovim, da se to ne bo ponovno zgodilo. Ne, seveda ne. Kajti imamo podjetja, Imamo ljudi, ki pač kršijo zakone. Seveda jim lahko to otežimo, lahko poskrbimo za ustrezne kazni, ampak ko sem dejal, da to ni bilo vprašanje varnosti prehrane, sem to dejal glede na vse zbrane podatke. Ti podatki kažejo, da to ni vprašanje varnosti prehrane. Imamo sistem, ki dobro deluje, kar zadeva varnost eh, prehrambenih živil, vendar pa to ne pomeni, da bi morali pozabiti na vprašanje goljufije. Tu je šlo namreč za namerno goljufijo z namenom ustvarjanja dobička. Kajti konsko meso je cenejše od govedine in je bilo torej primešano govedini, zato, eh, da bi prišlo do ustvarjanja dobička na račun naših potrošnikov. Naslednji vtis, ki ste ga predstavili, je bil, ali boste to prepustili državam članicam, ali ne bi bilo potrebno, da je vključena tudi Evropska komisija če države članice nimajo upravnih kapacitet, da storijo to, kar jim zakon nalaga, in tukaj govorim seveda o izvajanju zakonodaje, potem si lahko predstavljate, kakšna je finančna eh, in upravna sposobnost komisije, da samostojno izvede zakonodajo. Če bi trdil, da je to mogoče, potem eh, bi vam vzbujal lažno upanje. Dobro veste, kako sistem deluje. Zakonodajo predlaga komisija, zakone sprejmeta svet in parlament in potem se zakonodaja izvaja v državah članicah. Če države članice vedno znova zanemarjajo izvajanje zakonodaje, potem lahko komisija izkoristi svoje pristojnosti in države članice postavi pred sodišče. Vendar pa je izvajanje zakonodaje, je in ostaja v rokah držav članic. Razen, če sprejmemo odločitev ne zgolj za ta primer, ampak tudi za vso drugo zakonodajo v Evropski uniji, da ustanovimo veliko obsežno agencijo za izvajanje, ki bo izvajala okoljske zakone, ki bo izvajala eh, zakone na področju varnosti prehrane, ki bo izvajala pač vse zakone, ki so sprejeti v Evropski uniji. Svetohlinsko bi bilo, če bi rekel, da je to možnost. V tem primeru ali pa v katerem koli drugem primeru. Nikakor vam ne želim vzbujati lažnega upanja kar lahko storimo, je, da bolj natančno izvajamo načrte inšpekcij v državah članicah in to tudi počnemo. Zakon eh, že sam po sebi predvideva na ključne inšpekcije mesa in mes, mesnih izdelkov in te inšpekcije določa evropsko pravo. In vsako leto objavimo rezultate teh eh, naključnih inšpekcij. In zastavili ste mi vprašanje, koliko takšnih inšpekcij poteka vsako leto v Evropski uniji. Uh, ja, imamo natančne številke in objavimo tudi rezultate teh inšpekcij. To pa seveda ne pomeni, da, ker imamo inšpekcije pa in ustrezne kazni, da do takšnih primerov v prihodnosti ne bo prišlo. Tudi če bi imeli smrtno kazen eh, za kraje, eh, bi ljudje še naprej kradli. kar mora zagotoviti Evropska komisija, je, da te naključne inšpekcije privedejo do ustreznih rezultatov. V nasprotju s tem, kar se dogaja v državah izven Evropske unije, naključne inšpekcije v Evropske unije ne potekajo na koncu prehrambene verige, ampak eh, v vseh eh, posameznih eh, fazah prehranske verige oziroma proizvodnje hrane. Nadaljne vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je bilo vprašanje, prevoza konjev in pa vprašanje dodatkov, ki jih eh, konji prejemajo. Imamo sistem potnih listov za konje in v teh potnih listih je natančno zapisano, kaj so konji zaužili. Države članice imajo eh, obvezo, da poskrbijo za vnos teh podatkov in zato natančno vemo, ali eh, so konji dobili eh, ali pa katerekoli druge živali določeno zdravilo, določen dodatek in tako naprej. Poleg tega mora preteči določeno obdobje od vnosa različnih uh, veterinarskih snovi uh, pa do zakola živali. Torej, določene snovi pa so prez, povsem prepovedane, tako da ne more priti do vnosa leteh v prehransko verigo. Sedaj pa kar zadeva označevanje izvora, označevanje porekla. Povsem jasno vam moram povedati, da nimam nobenih težav uh, predlagati takšno zakonodajo. Sem zelo odprtega duha. Torej, tisti, ki menite, uh, da ne želim ničesar storiti na tem področju, se motite. Vendar pa želim presojo vpliva pred uh, rokom, In sicer je ta rok 31. december in ta rok je bil določen v zakonodaji že pred leti, torej tukaj gre za, ne za novo vprašanje, ampak eh, za že zelo dobro znano vprašanje. To, kar sem vedno znova povdarjal v svojih javnih nastopih, je, da ne smemo dajati vtisa, da je do tega prišlo, eh, do tega škandala prišlo, zato ker ne bi imeli zakonodaje o eh, označevanju porekla živali. To ne bi bilo prav in vem, da nekateri želite izkoristiti to priložnost in zahtevati pospešitev zakonodaje, eh, ki bo v označevanje vključila tudi eh, navedbo eh, porekla. Naj vam povem, da To lahko sicer storimo, vendar pa nikakor to ne bo lahko, kajti to je povezano z eh, visokimi stroški, z eh, dodatnim upravnim bremenom in tako naprej. Ta odbor sem že seznanil z dejstvom, da vedno več držav članic spreminja svoje stališče in se zauzema za to zakonodajo. Vendar pa ne smemo dati vtisa, da je to bil razlog za ta škandal, kajti temu nikakor ni tako. Potrebno je razmisliti o različnih vidikih, tudi o različnih vidikih protekcionizma. Kajti označba izvora ne bo navajala le, ali je bilo to meso proizvedeno v Evropski uniji ali izven Evropske unije, ampak eh, tudi kje v Evropski uniji je bilo meso proizvedeno. In to je tisto vprašanje, o katerem moramo razpravljati. Sam pa, ponavljam, sem povsem odprtega duha, kar zadeva to vprašanje. To pa nikakor ne bo preprosto. Gre za zelo zapleteno zadevo. Zaradi tega tega poročila ne moremo predstaviti maja ali junija, kot nekateri eh, pričakujete, ampak bomo to storili, kako hitro bo to mogoče. Sedaj pa še zadnje vprašanje. Mislim, da je nemška ministrica za razvoj povedala, kaj naj bi storili z mesom, ki smo ga izuzeli iz prodaje, ki pa je povsem varno uh, za potrošnike. O tem ne želim govoriti. Države članice se morajo o tem odločiti same. Če države članice želijo podariti to konsko meso, potem mi na to ne moremo vplivati. No, hvala lepa, zdaj imam pa problem. Na seznamu imam celo vrsto kolegov in zato se bomo morali omejiti na eno minuto, če želimo zastaviti vsa vprašanja, sicer ne boste prišli vsi na vrsto. Ali pa se omejimo zgolj na polovico tistih, ki ste se prijavili k besedi. Gracias, señor presidente. Señor comisario, nadie dijo que vivi. Gospod Perelio. Hvala lepa. Gospod predsednik. Nihče ni rekel, da bo sprejeti to zakonodajo lahko, ampak ne moremo početi samo stvari, ki so enostavne. Ali gre za majhno ali večjo goljofijo, to tukaj ni pomembno vprašanje. To je in ostaja goljofija. In nadzor ni dobro deloval, tega se moramo zavedati. Irska vlada je ugotovila, da je do tega prišlo in ne moremo reči, da je to bil uspeh. Do goljofije sploh ne bi smelo priti. Torej je potrebno poskrbeti za harmonizacijo postopkov. V vseh državah morajo biti postopki povsem identični. Potrebno je izvajati nadzor in države članice varčevalne politike ne morejo uporabljati kot izgovor za dopuščanje goljufi. To je nespremljivo. Gospa Juzo. Najlepša hvala. To ni zgolj zakonodajni problem. In tega vprašanja zagotavo ne bomo rešili z eh, označbo izvora. Potrebujemo boljši sistem, in poleg tega je potrebno spoštovati zakone. Potrebno je izboljšati nadzor v Evropski uniji. Evropska komisija mora poskrbeti za koordinacijo med državami članicami, natančno pa je potrebno določiti tudi pravila za sankcije. Potem ne bo več eh, prihajalo do toliko goljufi. Vendar pa obstajajo določene luknje v zakonodaji in to vodi v nezadostno izvajanje zakonodaje. V tem primeru eh, posledice niso bile tako zelo grozljive, ampak eh, v kakšnem drugem primeru bi lahko prišlo do hudih posledic za potrošnike in za industrijo. Torej, natančno moramo vedeti, odkot so ti konji prišli, kako so vstopili v prehransko veriko in Evropska komisija mora imeti na voljo te informacije in mora tudi sporočiti tveganje vsem eh, drugim državam članicam. Ja, eh, Naslednji govornik, hvala lepa. Izvedba nadzora in pa ustrezne kazni so tukaj glavna težava in pozdravljam vse morebitne ponudbe na, eh, morebitne pobude na tem področju. Mislim, da ne bi smeli, eh, da se ne bi smeli odzivati pretirano, kar zadeva označevanje, pa imam še dodatno vprašanje. Načrtujete celo vrsto ukrepov? presoja vpliva je predvidena do konca tega leta. Ampak zanima me, eh, kakšni bodo stroški, eh, če bi uvedli to novo zakonodajo za eh, majhna podjetja. Bil sem član flamskega parlamenta in sem zagovornik krajše prehranske verige želimo uspodbujanje regionalnih in sezonskih eh, proizvodov. Kakšno vlogo bi lahko pri tem igrala Evropska unija? Hvala lepa. Mislim, da gre tukaj predvsem za vprašanje zaupanja. Ampak, če potrošniki ne morejo verjeti v notranji trg, potem pod vprašaj postavljamo celotno vredostojnost notranjega trga in to je resno vprašanje ali bi eh, bili pripravljeni na evropski ravni eh, sprejeti sistem eh, označevanja krivcev, ali lahko verjamemo navedbam na živilih ali lahko verjamemo navedbam glede vsebnosti maščob, sladkorja in tako naprej. Ali tudi to države članice preverjajo. Če lahko pride do goljufi pri mesu, potem lahko pride do goljufi tudi na drugih področjih. Hvala lepa, gospod Magines. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Imam štiri vprašanja, vendar jih bom raje posredovala v pisni obliki, kot pa da bi zapravljala čas s tem tukaj na tej seji. Mislim, da smo pozabili na to, kar se je zgodilo leta 2004 in rada bi, da komisar to pokomentira, da so uredbe iz leta 2006 pomenile, da bi vse eh, klavnice eh, dobile inšpekcijski obisk le enkrat na leto in da bi bil ta obisk napovedan. Eh, prej pa eh, je prišlo tako rekoč do nadzora vsak dan. Vi ste uporabili besedico na ključno. In mislim, da, ta besedica je, da je ta besedica zelo pomembna. Mislim, da so inšpekcije tukaj ključnega pomena in želim, da to pokomentirate. In uh, sedaj še provokativno vprašanje. Mislim, da je označevanje problem, ne pa rešitev. Svet vedno znova najde napačno rešitev eh, za vsak problem. In tega se moramo zavedati. Sicer pa vam bom v pisni obliki posredovala še pet ključnih vprašanj, na katera želim vaš odgovor. Marjeta Ulskok. Hvala lepa. Tukaj ne gre za konsko meso, ampak za zaupanje potrošnikov. In s tem se povsem strinjam. Mislim pa, da je odgovornost v rokah Evropske komisije. Tudi države članice nosijo del odgovornosti in pa mediji in novinari. Evropska unija in pa Evropski komisar pa ravno tako nosita določeno odgovornost. To namreč eh, potrošniki od nas tudi pričakujejo imamo globaliziran uh, trg in zaradi tega je potrebno poskrbeti za dobre informacije za potrošnike. Natačno moramo vedeti, kaj kupujemo. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za enotne označbe uh, za meso, pa naj gre tukaj za predelana živila, za sestavljena živila. Uh, eh, inšpektori ne morejo vedno izvajati nadzora tam, kjer je ta potreben in uh, zaradi tega te, ta nadzor ne more zagotavljati varnosti prehranske verige. To pa pričakujemo od eh, komisarja. Gospa Paulsen. Hvala lepa. Gospod komisar, hvala, da ste prišli. Mislim, da se moramo zavedati, da eh, je živilo več eh, kot zgolj luksuzna dobrina. Zdaj smo se znašli v situaciji, ker lahko rečemo, da smo zadovoljni s tem, kar jemo. Vendar pa se moramo vprašati, ali je to, kar uživamo, zares zdravo in dobro živilo. Ali z zdravimi in dobrimi živili hranimo naše otroke. Nemogoče je, da bi otroci, da bi potrošniki natančno vedeli, kaj se skriva v vrečki živil, ki jih nakupimo v trgovini. Ne vem, ali se lahko zanesemo na to, kar je napisano na uh, označbah. Tukaj gre torej za vprašanje zaupanja. In pri označevanju moramo poskrbeti za to, da bomo imeli tudi ustrezen nadzor. Nadzor v državah članicah, prav gotovo. Poleg tega pa potrebujemo tudi nadzor v notranjem trgu, torej čezmejni nadzor. Sofija Kuni. Euh, Hvala. Hvala, komisarju, da je danes zjutraj z nami. Sem poročevalka za trenutno uredbo, ko gre za označevanje goveda in govega mesa. Imeli smo trialog včeraj in uh, Zadovoljna sem, da se vse skupine strinjajo glede enega. In sicer pravijo, da tukaj gre za vprašanje problema nadzorov in sankcij. Tudi Evropska unija mora razumeti ta problem. Treba je okrepiti nadzor in pa sankcije na administrativni ravni in to odgovornost komisije. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bo komisija države prisilila v to, da bodo bolje nadzorovale in da bodo bolje izvajale sankcije. Zato morajo imeti tudi vse potrebne vire na voljo. Sprejeti moramo ustrezne sklepe, ne smemo postati preveč čustveni. Strinjam se, tukaj ne gre samo za zakonodajo. In res je, da bo tudi vedno obstajal kriminal, goljufije, to je pač v človeški naravi. Sedaj smo v obdobju krize in to pomeni, da se bodo takšni pojavi še um, bodo še bolj pogosti. Ampak resnično bi apelirala na vas, da zaostrimo nadzor. Hvala lepa, gospa Hibner. Hvala lepa gospodu komisarju, da je govoril o tem, da ne gre za problem uh, varnosti prehrane. No, uh, konsko meso je dragoceno meso, ampak tukaj govorimo o kriminalu, o kriminalcih, ki želijo na hitro zaslužiti. Komisija bi morala pripraviti novo uredbo, ki bi ponudila bolj robusten sistem nadzora. Prav tako je treba sprejeti sankcije, ki bi potencijalne kriminalce odvrnile od tega, da bi se lotili takšnih, takšnih poslov. Gospod Nikolson. Hvala lepa. Komisar ima prav, ko pravi, da imamo dober sistem. Ampak kriminalci pač se ukvarjajo s tem, da skušajo premagati najboljše sisteme. Ne glede na to, kakšen sistem imamo, ga bodo skušali uh, razbiti. Eh, raz, omenili ste konske potne liste, ampak moramo se vprašati, ali je to smiselno, ali s tem lahko nadzorujemo, nadzorujemo vsakega konja. Eh, to si je resnično treba ogledati. Gospa Polson je zadela žebli, žeblico na glavico. Ehm, tudi samo poslovnika mojih vprašanj, kajti nimam dovolj časa. Vsi vemo, da je problem tudi v dolžini prehranske verige in pa v predelovalni industriji. Gospod komisar, bojim se, da smo tukaj preveč samo, samo zadovoljni. Mislim, da ne bi smeli biti samo zadovoljni. Sprašujem vas, ali verjamete, da da je dolgoročno gledano EFSA primerna za izvajanje svojih nalog in zanima me tudi, kaj boste naredili v državah članica za to, da bodo tudi njihovi organi primerni oziroma bodo služili namenu. Glenis Vilmot. Hvala lepa. Zakonodaja se ni kar pojavila, veliko težkega dela je bilo potrebne za nje. Sedaj Eh, smo pripravili zakonodajo, ki določa, da bomo sveže meso označevali od naslednjega leta naprej, ampak eh, temu sta nasprotovala komisija in pa svet namreč ideji, da bi označevali tudi predelano meso. Vesela sem, da so države članice sedaj spoznale svojo napako in so začele spreminjati svoje stališče, ampak gre za dostavno veliko, ki je izredno zapletena. Uh, v industriji je treba biti bolj previden eh, in eh, treba bi bilo označevati tudi meso, ki je uvoženo iz tretjih držav. Potem bi situacija mogoče bila drugačna. Sedaj je zaupanje padlo, prodaja pripravljenih obrokov je prav tako padla. Eh, dobro, nekateri, nekatera podjetja že sedaj preverjajo tudi meso, ki pride iz tretjih držav, izvajajo preizkuse takšnega mesa. In če oni to počnejo, zakaj tega ne bi počeli vsi? Eh, mislim, da bi morali tukaj eh, potreti naše potrošnike, to želimo tudi mi. Gospod Parnjo. Danes se zjutraj sem dobil izredno čuden vtis, gospod komisar. Kaj ti ukvarjamo se z najhujšim prehranskim škandalom v 21. stoletju, ampak zdi se mi, da vi tega sploh ne razumete. To je največji prehranski škandal v Evropi, ta škandal za konskim mesom. In tega se morate zavedati. Danes so živali polne antibiotikov, gre za uničujoče koktejle zdravil. V študiji plus ena smo ugotovili, da imajo nekatere strupene substance škodljive učinke tudi za človeka, da privedejo do Alzheimerjeve bolezni in tako naprej. To lahko v prihodnosti predstavlja velik problem. Mislim, da bi morali tukaj sprejeti ustrezno zakonodajo, gospod komisar. Ne gre samo za nalogo držav članic. Potrebujemo ustrezno evropsko politiko, ko gre za boj proti prehranskim škandalom v Evropski uniji. Sofokle se vokleva, se naslednji. Hvala lepa. Najprej odziv v medijih, pri potrošnikih in pa v komisiji ter državah članicah. Morda je bilo vse skupaj nekoliko pretirano. Drugič, preglednost pri različnih ukrepih. Ukrepi morajo biti učinkoviti, zato da bomo ponovno postavili zaupanje. Tretjič, strinjamo se glede, se glede tega, da je uh, zakonodaja sicer dobra, ampak vi ste govorili o sorazmernosti sankcij, tudi kot za finančne sankcije. Uh, mislim, da bi enostavno morali to zakonodajo strože izvajati. Jasno je treba povedati, da moramo delovati tudi represivno in da moramo odvrniti od takšnih goljufij. Tudi države članice morajo poskrbeti za to, ali ste razmislili o tem, kako bi lahko to dosegli. Pavel Bok. Ja. Řekněme si už otevřeně jednu věc. Tady neselhala Evropa. Nes... Hvala lepa. Komisar, odkriti moramo biti, tukaj ne gre za neuspeh evropske zakonodaje, gre za neuspeh v državah članicah. Ampak eh, mi smo tisti, ki bomo morali prevzeti krivdo in komisija prav tako. Mislim, da nova zakonodaja ne more spremeniti odnosa držav članic. Vse, kar se je zgodilo, je že sedaj nezakonito. Lahko pa poskrbimo za majhen korak in se približamo državljanom. Mislim, da bi usporedno za sistemom RAFSS bi morali spostaviti še sistem zgodnega opozarjanja za goljofije v prehranski verigi. Hvala lepa še zadnja, François Grostet. Hvala lepa. podjetje Findus je s pomočjo analiz DNA odkrila ta problem. Uh, vtis imam, da Evropska komisija nekako sedi v slovno-koščenem stolpu in se ne ukvarja za krizo zaupanja, ki je zavladala med potrošniki. Kaj se je zgodilo? Potrošniki nam več ne zaupajo. Nemci pravijo, da bodo do sedaj jedli samo še nemško meso, francozi pravijo enako za francosko meso in kaj se bo potem zgodilo z enotnim trgom. Ta problem je resen. Tako resen, da bo povzročil se celo vrsto drugih problemov. Eh, danes je eh, komisija je dovolila tudi uporabo konske moke za ribe in to smo že v preteklosti uporabljali za prašiče. Eh, in je to privedlo do kriz. To samo še poslabša zaupanje. Imamo tudi zakonodajo o mikrobiotski mm, odpornosti in tako naprej. In vse ta zakonodaja samo prispeva k pomankanju zaupanja. Hvala lepa. To nas je privedlo do konca seznama govornikov. Slišali smo pozive k ustreznem označevanju, boljšem nadzorom in, sankci, eh, in eh, sankcijah uh, ozadje vsega skupaj je. Ozadje vsega skupaj je tudi finančna kriza, proračunska uh, kriza. In uh, ploskamo tudi vsakemu, ki skrbi za zmanjševanje administrativnih problemov, um, obremenitev. In um, tukaj moramo pač preveriti, da je šlo do zmanjšanja števila kontrol v državah članicah, kajti mi lahko sprejemamo še tako dobro zakonodajo, ampak če ne bomo imeli streznega nadzora v državah članicah, nam ta ne bo nič pomagala. Sedaj pa še nekaj, imamo še nekaj časa za odgovor komisarja. Izvolite besedo. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Kljub proračunskim rezom, ki jih doživljamo vsi, tudi komisija, nismo znižali števila inšpekcij v državah članicah. Še naprej bomo izvajali inšpekcije, morda bodo rezi zadeli kakšno drugo področje, ampak stre, eh, lahko vam zagotovim, da ne nameravamo znižati števila inšpekcij ali revizij. To je bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti prehrane. Prenesil, presenetil me je komentar gospoda Pronjoja, če je to sanitarni problem, da je to problem prehranske varnosti. Če bi to bilo res, potem bi nemudoma ukrepali. Če pride do krize prehranske varnosti, je gospodarska škoda še hujša, Eh, kot sedaj. Eh, v Združenem kraljestvu je eh, pri bolezni norih krav prišlo do, en, do upada BDP-ja za en odstotek. Nekatere države še vedno ne uvažajo govejega mesa iz Združenega kraljestva. Če dajem vtis, da sem samo zadovoljen, če pravim, da ni treba ustvarjati panike, potem to ni bil moj namen. Pra, ne trdim, da ta problem ni resen in da se nimamo iz tega kaj za naučiti, ampak vse skupaj moramo prikazati v ustrezni perspektivi. 600 ton mesa je bilo umaknjenih. ampak to predstavlja samo majhen odstotek mesnih izdelkov, ki so na voljo v Evropski uniji. Ni treba, da po nepotrebnem ustvarjamo paniko. Seveda pa se moramo iz tega veliko naučiti, sprejeti moramo ustrezne ukrepe. S Sam sem rekel, da ne smemo biti eh, samozadovoljni in sem tudi povedal, kakšne ukrepe bo tukaj sprejela komisija. Eh, ugovarjam tej obtožbi, da komisija ni prevzela ustrezne odgovornosti. Eh, to bi bilo res, če mi sploh ne bi ukrepali. No, sam sem komisar tri mesece in uh, povedali so mi, da je naš odziv bil izredno hiter. Uh, 8. februarja smo dobili obvestilo, 13. februarja smo, smo organizirali srečanje držav, ki jih je prizadela ta kriza, potem smo sprejeli načrt nadzora, ki bo stal na milijone evrov, ampak komisija bo prevzela sofinanciranje tega programa ta program bomo izvajali en mesec, predlagal sem tri mesece, ampak državam članicam je bilo ljubše uh, en mesec z možnostjo podaljšanja. Komisija bo ta program financirala v količini 50 odstotkov. Eh, in zakonodajo bomo revidirali ne zato, ker bi imeli krizo prehranske varnosti, ampak zato, da bi izključili možnosti, da bi se to razvilo v krizo uh, prehranske varnosti. Komisija se je odločila za sofinanciranje preizkusov, istočasno pa trdimo, da to ni kriza prehranske varnosti. Problem je resen, ampak kriza prehranske varnosti bi bila veliko hujša kot pa vprašanje, eh, kot pa vprašanje napačnega označevanja. Tako da morate razumeti, zakaj se ne strinjam s, takšnim, s takšno kritiko. Ehm, strinjam se tudi s tem, kar so povedali številni poslanci. Ehm, sankcije morajo odražati razsežnost eh, tega kriminalnega dejanja. V zvezi s tem bom podal ustrezne predloge. Najboljša odvračilna sankcija bi bila ta, da bi sankcijo merili po gospodarskem dobičku ki je nastal zaradi kriminalnega dejanja. Seveda ne moremo pri hujših kršitvah izključiti tudi zaporne kazni. Če je kazen vezana na gospodarski dobiček zaradi golofivega označevanja, potem se mi zdi to boljši odvračilni ukrep kot pa ta, ki ga imamo sedaj. Seveda spoštujem načelo subsidijarnosti, to je danes pomemben steber arhitekture Evropske unije, načelo subsidijarnosti. Ampak, ko nastopi kriza, načelo subsidijarnosti pomeni naslednje. Če lahko posreduje Evropska unija, potem moramo to narediti. Če imamo v krizi večje pristojnosti, lahko države članice prisilimo v to, da sprejme ustrezne ukrepe po krizi, poleg ukrepov, ki jim jih nalaga že zakonodaja. In to bomo tudi predlagali pri teh uradnih testih. Se pravi, ne, komisija ne živi v slonokoščenem stolpu. Pravzaprav nadzorujemo to, kar počnejo države članice, državam članicam pomagamo pri izvajanju zakonodaje. Kar se tiče nadaljnega razvoja zakonodaje o označevanju, pa ponavljam, da uh, je vse odprto. Komisija je že pripravila predlog o označevanju govejega mesa, ampak državljanice so bile proti. Eh, počakal bom na presojo učinka, ko gre za vprašanje razširitve zakonodaje označevanja, zato da bi vključili tudi označevanje državo, države izvora, čeprav so države članice zahtevale, da ne smemo povečati administrativnih bremen pri zakonodaji o označevanju. Ampak gledati moramo tudi na interese potrošnikov. Če bo ocena pokazala, da to ne obremenjuje enotnega trga, če to ne povzroča preveč stroškov, če to ne bo ustvarjalo velikih administrativnih bremen, potem lahko sprejmem tudi ta predlog. Opisujem samo težave, ki so jih izpostavile države članice, poslanci, industrija in drugi. Jasno sem pač želel povedati, da se tukaj naša stališča razhajajo, ampak komisija bo skušala narediti vse, kar je v njeni moči. Seveda eh, se bomo naučili veliko iz te krize. Nismo v slonokošenem stolpu, ampak mislim, da moramo vse skupaj, na vse skupaj gledati realno. Gre za hud problem, gre za problem eh, neizvajanja evropske zakonodaje, ampak vseeno mislim, da še vedno imamo enega najboljših sistemov za zagotavljanje varnosti um, prehrane v Evropski uniji. To pa seveda ne pomeni, da ta sistem ne more tu in tam odpovedati ali da ne more priti do problemov pri izvajanju zakonodaje, ki smo jo sprejeli vsi. Hvala lepa, gospod komisar. Uspelo nam je končati pravočasno. Zahvaljujem se komisarju, da je bil danes z nami. Današnja razprava je jasno pokazala, da je pred nami še veliko dela. Tudi pri trenutnih pogajanjih o zakonodaji, ki je v pripravi, moramo ponovno razmisliti o tem, kako lahko vzpostavimo zaupanje, kako lahko zagotovimo sledljivost živilom in kako lahko preprečimo, da bi potrošniki izgubili zaupanje v naš sistem. Vsi dobivamo razno razne dopise uh, in eh, sestavljamo se tudi z predstavniki javnosti, uh, in tam včasih zelo slabo govorijo o evropski politiki. Se, pra, eh, se pravi, veliko dela nas uh, čaka. No, vsekakor pa se zahvaljujem komisarju, da nam je bil na razpolago danes zjutraj za razpravo in da je ponudil svoje odgovore na naše vprašanje. Saj je s tem zaključena. Hvala lepa.